korist naših državljanov. Državljani bodo lahko na ta način izrazili svoje stališče v duhu Lizbonske pogodbe. Zahvaljujem se tudi komisarju za sodelovanje v razpravi. Hvala lepa. O poročili bomo glasovali v sredo ob 12. uri. Kolegi in kolegice, naslednja točka na dnevnem redu. Je sedaj na vrsti vprašanje za ustni odgovor z razpravo. Gre za posredovanje podatkov držav članic ZDA na podlagi memorandumov o soglasju. Alde Gue Engel so a, zastavili vprašanje. Najprej dobijo besedo avtorju vprašanja, najprej gospa Infeld za dve minuti. Hvala lepa, kratka bom. Mislim, da je ustno vprašanje zelo jasno trenutno pripravljamo svežen eh, eh, podatkov z evidence o letaliških potnikih. Komisija je pripravila mandate za pogajanja z ZDA, Avstralijo in pa Kanado. Medtem pa eh, se države dogovarjajo o bilateralnih sporazumih o prenosu podatkov oziroma o dostopu ZDA do podatkov v evropskih podatkovnih bazah, vključno z podatki o potnikih preden lahko ta hiša sprejme stališče o kakršnekoli dogovor evidence podatkov o potnikih, moramo vedeti, kakšni so ti dogovori. Če se bodo države članice dogovorile o tem, da bodo prenašale dvostransko podatke PNR, potem se sprašujem, kaj sploh počnemo v tej hiši. Povedano mi je bilo, da ni nobenega načina, kako to priveriti, kaj ti dvostranski sporazumi so. Eh, tajni. Eh, povedali so nam, da bi lahko tukaj šlo za podatke o potnikih, eh, tudi ko ne gre za državljanje Evropske unije in ko gre za potnike, ki potujejo na destinacije, ki niso ZDA in s temi ne bodo pokriti s pomočjo sporazumov med ZDA in pa Evropsko unijo. Tukaj torej potrebujemo ustrezna pojasnila, preden bomo lahko nadaljevali pogovore o PNR. Um, in še nekaj, naslednji, prejšnji teden smo odkrili še neko točko, o, nismo, o kateri nismo bili uh, obveščeni. Sicer gre za One Stop Security program, o katerem se komisija uh, pogaja z uh, ameriško oblastjo za varnost v prometu in to bi pomenilo odpravo pregledov potnikov iz ZDA, ki prihajajo v Evropo in obratno. Uh, To se mi zdi nekoliko čudno. Zdi se mi čudno, da bi bili varnostni pregledi za evropejce, ki potujejo v ZDA, vedno stroži, da moramo celo plačati za uh, ESTO. Istočasno pa Evropska unija razpravlja o tem, da bi opravili varnostne preglede za američane, ki prihajajo v Evropo. Čas je, da nas komisija obvesti o stanju pogajanj in zanima me, ali je to res, da so ZDA tiste, ki so usilile varnostne standarde, ki bi sploh omogočili ta program. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Sipel za tri minute. Hvala lepa. Kolegi in kolegice, danes je bila veliko krat omenjena Lizbonska pogodba in sama bi lahko v zvezi s tem povedala nekaj pozitivnega. Številnim državljanom se zdi dobro, da v Evropi lahko potujemo brez meja, da za, da se lahko za prosti čas in pa izobraževanje prosto gibljamo po Evropi. Ampak seveda tukaj puščamo za seboj tudi podatke. Naši podatki se ne hranijo zgolj v eni državi članici, ampak so porazdeljeni po celotni Evropski uniji. In ravno zato je dobro, da tukaj poskrbimo za zaščito podatkov evropskih državljanov. Zato je dobro, da imamo na tem področju večje pristojnosti. Državljani od nas upravičeno pričakujejo, da bodo njihovi podatki posod po Evropi dobro zaščiteni in da se ne bo hranilo po nepotrebnem velikega števila podatkov in se te predavalo naprej tretjim državam ampak kako naj mi kot Evropska unija, kot Evropski parlament in pa svet skupaj z državami članicami zagotovimo to zaščito? Kako naj to naredimo, če po eni strani kot Evropska unija se pogajamo s tretjimi državami o predaji podatkov, o tem, katere podatke je potrebno eh, posredovati, za katere namene so potrebne in kateri varnostni mehanizmi so potrebni za to, da se zaščiti te podatke. Istočasno pa se države članice pogajajo s tretjimi državami o podatkih, pri, pri čemer sploh ne vemo, za katere podatke gre, kakšni varnostni standardi tukaj veljajo, ali se tukaj podatke podvojuje oziroma ali se celo prenaša podatke katerih predajo mi na Evropski uniji ne želimo dopustiti če neka država članica, če se neka država članica pogaja s tretjo državo, kako lahko sploh eh, neka država članica zagotovi, da se bo posredovalo samo podatke njenih lastnih državljanov? V Evropi imamo podatkovne baze, kjer se podatki državljanov različnih držav zbira na enem mestu, kjer ima številne oblasti dostop do tega. In torej, če so moji podatki shranjeni v državi A, ter se država A odloči, da bo posredovala moje podatke tretji državi, potem to ne more biti neka dodana vrednost Evropske unije, o kateri smo govorili, ko smo se pogajali o Lizbonski pogodbi. Tudi države članice morajo spoštovati novo razmerje moči med institucijami, morajo spoštovati pravila in to pomeni, da je zaščita oziroma varnost podatkov tudi evropska naloga. Na evropski ravni je potrebno poskrbeti za to, da se bo posredovalo kar se da malo podatkov in to za omejene namene in da se to ne bo potem spodkopavalo z nekakšnimi bilateralnimi sporazumi. Gospod Tavares, za tri minute. Hvala lepa. V preteklosti smo veliko krat razpravljali o varnosti podatkov in o zasebnosti evropskih državljanov. Če želimo zagotoviti fizično var, varnost državljanov, ki potujejo z letalom, nam je bilo povedano, da je potrebno za ta namen posredovati nekatere izmed njihovih osebnih podatkov. To ima tako politične, kakor tudi pravne posledice kadarkoli se pojavi nek problem, skušamo to rešiti. To smo naredili v primeru SWIFT-a, kakor tudi v primeru evidence o, pot, eh, evidence o potnikih v letalskem prometu. Eh, vendar pa ne začnemo na začetku. Morali bi se najprej vprašati, kako varovati podatko in potem te standarde upoštevati pri dogovoru z katerem koli partnerjem. Bodi si gre tukaj za ZDA, za Kitajsko, za Južno Korejo ali za katerega koli drugega partnera, ki bi zahteval od, naš, od nas te podatke. Če ne upoštevamo takšnega postopka, potem se znajdemo v težki situaciji. Zdi se mi, da se vse skupaj, vsega skupaj lotevamo na pačnem koncu. Nekatere države članice so sklenile memorandume o soglasju za ZDA o gibanju potnikov iz Evropske unije v ZDA. In tukaj se ne pritožujem samo v povezavi z ZDA, ki je država, ki je naš partner in s katero imamo številne skupne interese. Vseeno pa je potrebno povedati, da če države članice spodkopavajo to, kar se dogovarjamo na evropski ravni, potem se mi zdi to nelojalen pristop držav članic do Evropske unije. To spodkopava tudi medsebojno zaupanje v Evropski uniji in na ta način bomo v prihodnosti težje zagotovili varnost eh, podatkov pri naših odnosih z ZDA. V prihodnosti se bo lahko zgodilo, da se bodo ZDA pogajale tudi z eh, letalskimi družbami o podatkih njihovih potnikov, morda že v trenutku, ko bodo ti rezervirali svoje vozovnice. Eh, zato je potrebno ukrepati, zaščititi moramo naše pol milijarde državljanov. ZDA morajo spoznati, da Evropski parlament lahko pritisne rdeči gumb, ko gre za PNR, imamo pravico zavrniti mednarodni sporazum, kako smo to naredili v primeru SWIFT-a, če ta sporazum ne spoštuje um, zadostne stopnje zaščite naših državljanov. Hvala lepa. Äh, Gospod Albrecht. Spoštovana komisija, poslanke in poslanci, prosim, da resno jemljete to vprašanje, kajte gre za bistveno vprašanje. Gre za vprašanje, v kolikšni meri je smiselno se pogajati o posedovanju podatkov, če se istočasno za našim hrbtom izpogaja sporazume, ki te standarde spodkopavajo. Čez atlantsko sodelovanje je zelo pomembno, zlasti ko gre za ustvarjanje prostora svobode in pravice. Vendar pa to ne sme pripeljati do tega, da bi pozabili na temele soboščine in pravice posameznikov v imenu varnostnih standardov. Kot parlament smo dolgo leta jasno povedali, jasno govorili, da želimo, da pri vseh ukrepih, ne glede na to, ali gre za PNR, ali gre za SWIFT ali katerekoli druge podatke, da želimo, da se pri teh ukrepih spoštuje standarde zaščite podatkov, ki se jih lahko tudi praktično izvaja ki se jo lahko tudi praktično izvaja. Povedali smo, da želimo splošne standarde, ki bi veljale za celotno Evropsko unijo in eh, te standarde bi, bi potem eh, prilagodili tudi tistim, ki veljajo v ZDA. Sam se zauzemam za okvirni sporazum z ZDA. Vendar pa morajo ti standardi veljati ne samo za sporazume na evropski ravni, ampak tudi za sporazume na ravni nacionalnih držav. Tukaj gre za nekakšno deljeno pristojnost, še naprej bodo obstajali dvostranski dogovori med ZDA in pa nacionalnimi državami in to je lepo in prav. Vse dokler to ne bo pripeljalo do tega, da se bo znižalo standarde na evropski ravni. Zato gre tukaj. In pa drugič, v okviru obstoječe pravne podlage Torej, za Lizbonsko pogodbo se s temi temami ne ukvarja samo Evropski parlament, ampak imamo tudi takšno pravno podlago, ki pravi, da če obstajajo ukrepi na evropski ravni, kako naprimer v, primeri, v primeru podatkov o potnikih, potem uh, države članice ne morejo imeti dostopa do tega področja. Če se države članice pogajajo z ZDA, potem to preprosto slabša in izpod, izpodkopava naš pogajalski položaj. Zato apeliram na vas, da se tudi v svetu zauzemate za to, da se ta pogajanja ustavi in da se razjasni, kakšna je pravna podlaga, ki velja po Lizbonski pogodbi. Za parlament je to jasno. Potrebujemo, da Evropska unija v pogajanji govori z enotnim glasom in uh, komisija bi morala to upoštevati, ta jasnost to jasno načelo. Pogajati se moramo z enotnim glasom, ne pa, da se vedno znova odpira nova pogajanja na bilateralni ravni. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Albrecht. Sedaj pa v imenu komisije gospoda Manaki. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi parlamentu za vsa vprašanja. Naj takoj na začetku povem, da komisija razume, da so to zelo občutljivo vprašanje, zato ker se nanašajo na varstvo podatkov naših državljanov. Naj se lotim te teme od samega začetka. Kot veste, to ni nova tema. Augusta 2007 so ZDA posodobile program Visa Waiver in mu dodale določene pogoje, ki naj bi še dodatno okrepili varnost. V teh pogojih morajo delovati vse države, ne glede na to, ali so v programu ZDA za odpravo vizumov ali ne. Če želi država ostati v programu Visa Waiver, potem se mora država strinjati s tem, da bo dolžna sodelovati z ameriškimi organi pregona. Tako pač stvari delujejo. Poleg tega pa bodo države članice morale izmenjevati tudi informacije v zvezi s tem. Kot ste že sami omenili, je bil ta zakon podlaga za ekotrak pristop. Pogajanja so se začela med Evropsko unijo in ZDA, predvsem v zvezi s tem, kako je možno vstopiti v Visa Waiver program. Zanimali so nas predvsem tisti deli, ki so pod evropsko prostojnostjo. Predvsem nas je skrbela varnost potovalnih dokumentov, varnost na letališčih in sam EU-trak program kot tak. Vsa ta vprašanja so seveda v naši pristojnosti. Dvostranska pogajanja med ZDA in določenimi državami članicami so bila ugodna za ZDA, predvsem, ko gre za sodelovanje pri boju proti terorizmu in ko gre za izmenjavo informacij. Vse tiste države, ki še niso v Visa Waiver programu, morajo izpolniti te predpogoje, če želijo sploh postati kandidatka za vstop v tak program. Zato moramo res skrbno spremljati ta vprašanja. Tiste države, ki so že v tem ameriškem programu, bi se o vseh dodatnih pogojih pogajale kasneje, tako da je za te države situacija veliko bolj enostavna. Na podlagi informacij, ki jih ima komisija in jih je prejela strani držav članic, to je edini način, kako se lahko teh vprašanj lotevamo. Vemo, da je osem držav članic podpisalo memorandum o soglasju ZDA, v katerem so zapisali, da se strinjajo, da bodo sodelovali ZDA pri vseh teh vprašanjih. Gre za Češko, Estonijo, Grčijo, Latvijo, Litvo, Mačarsko, Malto in Slovaško. Nastal pa je problem, ki ga želijo rešiti. Namreč teh osem držav se je lahko vključilo v Visa Waiver program ZDA. To je bil tudi razlog, zakaj so sprejele te pogoje. Komisija, kolikor ve, memorandumi o soglasju naj ne bi bili podlaga za dvostransko izmenjavo podatkov med ZDA in zadevno državo članic. Gre samo za izraz namere obeh strani, da se sprejmejo posebne ureditve oziroma sporazumi, ki bodo urajali izmenjavo podatkov. To je bistvo vsega. Moram pa podariti, da informacij v zvezi z vsebino memorandumov o soglasju nimamo, kajti v lastih imajo države članice. Informacije se nanašajo tudi na kategorije podatkov, ki naj bi jih države članice posredovali. Če Evropski parlament želi prejiti dodatne informacije v zvezi s tem, se mora obrniti na vse zadevne države članice. Vendar pa komisija, in tu se sedaj lotevam naše odgovornosti, skrbi za to, da ZDA ne bodo zahtevale dvostranskih ureditev s posameznimi državami v zvezi z izmenjavo podatkov PNR. PNR data, this... Kajti to vprašanje je v pristojnosti Evropske unije. Upoštevati pa je treba tudi sporazum med ZDA in Evropsko unijo o PNR. -a. pogajanj, v pogajanjih o tem sporazumu je prišlo tudi do izmenjave pisem, ki jasno kažejo na to, da zahteve ZDA za sodelovanje v tem programu še vedno sodijo pod evropsko pristojnost. In komisija je jasno povedala, da izmenjava pisem, ki trenutno poteka v okviru pogajanj, ne omogoča dostopa do Evropske podatkovne banke. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobijo besedo predstavniki političnih skupin. Najprej gospod Koeljo za dve minuti v imenu EPP. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi, gospa komisarka. Prisluhnil sem vašemu vodnemu govoru in moram reči, da sem nekoliko začuden. Po eni strani komisija pravi, če želimo pridobiti več informacij, potem moramo potrkati na vrata tistih držav članic. Kaj to pomeni? Da komisija nikakor ne more izvršiti pritiska na teh osem držav članic v zvezi s tem. Potem ste rekli, da je komisija ameriško vlado prosila naj od nas ne zahteva podatkov iz evropske podatkovne baze. Ampak komisiji je veliko lažje očitno podati prošnjo ZDA, kot pa vzpostaviti odnose z vladami v državah članicah. To po mojem mnenju kaže samo na to, da je komisija zelo krhka. Evropski parlament ima ogromno pomislekov in ti pomisleki so res utemeljeni. Zadeve nas skrbijo, kajti kot kaže, se države članice bilateralno pogajajo z ZDA in pri tem niso branile evropskih interesov. Te države imajo tudi dostop do naših podatkovnih baz. Tisto, kar me najbolj skrbi, pa je, da nihče več ne upošteva evropskih pogojev in zahtev, kar pomeni, da nimamo nobene pogajalske moči več. Evropska unija bi morala imeti enoten glas in preko dvostranskih sporazumov ne bi smeli omogočati dostopa do evropske podatkovne baze. Velika tajnost vlada v zvezi s temi pogajanji, kolikor vem, tudi nekateri nacionalni parlamenti nimajo dostopa do dvostranskih sporazumov. Evropski parlament zahteva dostop do teh sporazumov in, gospa komisarka, moram reči, da vaši odgovori pravzaprav ne omogočajo, da potegnemo kakršenkoli sklep. Hvala. Hvala lepa, gospod Mlcer. Oziroma se opravičujem, gospod Mlcer. Gospod Alvaro je pred vami. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa komisarki, ki nadomešča kolegico Malčtromovo. To cenimo, ampak odkrito povedano, mislim, da se ukvarjamo z različnimi dejstvi. Tukaj ne gre samo za podatke iz PNR, to smo eksplicitno omenili, gre za PNR, gre za prstne otise, gre za podatke o eh, kaznovanih ljudeh in gre za to, da se tu presega sistem, ki smo ga ustvarili s pogodbo iz Prima. Gre za bistveno sestavino evropske politike. Dobro, o tem lahko govorimo, lahko izmenjavamo mnenja, lahko razpravljamo o tem, ali je to prav ali ne. Kar me jezi je to, da komisija in pa svet nimata hrbtenice, da bi rekla, da tako ne gre. Ne moremo brezvizumski režim uporabiti kot. Uh, neko prisilno sredstvo oziroma s tem izsiljevati in reči neki državi, odzeli vam bomo to pravico do brezvinskega režima, če ne boste posredovali teh podatkov. Tako ne gre. To ne velja, saj so ZDA pristale na to, da kot celotna Evropska unija spadamo v brezvizemsko območje. Mi želimo to čez atlantsko partnerstvo, ampak kot v vsakem dobrem zakonu je spoštovanje in pa vzajemnost to, kar privede do nekega plodnega rezultata. In ravno to pričakujemo od eh, ameriške politike in želeli bi si, da bi tudi uh, svet in pa, pa eh, komisija to imala bolj resno. Ja, Hvala lepa, sedaj Vokso Mölcer. Hvala lepa. Ko smo se izpogajali o kompromisu SWIFT, je že bilo jasno, da to, kar prodajamo kot varstvo podatkov, predstavlja uh, samo zavajanje evropskih državljanov. In sedaj je to dejstvo. Um, Ta varnostni sistem se ni eh, zrušil v letih, ampak samo v nekaj mesecih. Znova so ZDA pokazali, da jih ne zanima partnerstvo, ampak da jih zanima samo državljane, ki bodo države, ki bodo eh, se pokorile njihovi moči in, bo so, in bodo rekle, da lepo jim prav. V, potem, ko smo imeli nadzornika za varstvo podatkov, eh, so se ZDA lahko s tem strinjali, ampak so potem z dvostranskimi sporazumi vse spodkopale. Mislim, da bi na naslednjih eh, pogovorih z našimi čezatlantskimi partnerji morali končno končati to nočno moro. Eh, ja, Hvala lepa, gospod Strasser, za dve minuti. Spoštovana komisarka, gospe in gospodje. Kakor je povedal predhodni govornik, je sicer spoštovanja vredno, da ste prišli sem in podali razlago. In razumem tudi to, da to ni vašo, to, to ni vašo strokovno področje. Ampak moram povedati, da so pojasnila komisije izredno nezadovoljiva. Zgodilo se je nekaj, kar eh, morate razumeti. Vse politične skupine tukaj v hiši želijo razpravljati o bistvu, o temelju in eh, zgroženi smo spričo tega, da komisija preprosto ne ukrepa. Tako je bilo tudi pri SWIFT-u. Na zadnjem zasedanju parlamenta smo, eh, na prejšnjem zasedanju smo vas opozarjali na um, na to, kar računajo ZDA za vstop naših državljanov v ZDA. Sedaj pa razpravljamo o dva stranskih sporazumih. Jasno je potrebno ugotoviti, da že, se želimo pogajati o komisiji z bistvom in da mora bistveno izhodišče biti vsaj vzajemnost. Ne smemo dovoljevati, da se brez kakršnega koli nadzora posreduje podatke evropskih državljanov. Državljan ima pravico do tega, da ve, kateri podatki, kateri njegovi podatki se uporabljajo in zakaj. In vse skupaj mora spadati v nek evropski koncept. To, kar slišimo danes tukaj, je, da komisija, pogajalsko izhodišče, izhodišče še poslabša s tem, da ne stopi v stik z državami članicami, zato da bi vse skupaj um, koordinirala in da tudi ne prevzame pobude za to, da bi se odločala o tem, kdaj se bodo začela pogajanja. Uh, v, pri SWIFT-u je s posredovanjem parlamenta se vse skupaj rešilo v enem mesecu in mislim, da bi sedaj morali obrati podoben pristop. Hvala lepa, sedaj pa postopek Catch the Eye. Trije ste se javili,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 zanima me. Kaj se bo pravzaprav zgodilo? Namreč zanima me, kako bodo sedaj delovali dvostranski od sporazumi med ZDA in Evropsko unijo. Svet ni upošteval tistega, kar je že bilo sprejeto v preteklosti in očitno je, da želite napredovati po tej poti, ne da bi upoštevali tudi želje parlamenta ali je to tudi zaradi ameriških volitev? Želite vse to storiti zato, da se spodkopljajo demokratične pravice? Sama nimam nobenih težav s tem, da se posredujo nekateri moji podatki. Zlasti, če gre za posredovanje podatkov tistim državam, ki so demokratične, vendar bi morali to zelo jasno opredeliti. Poslanci oziroma sodniki bi morali odločati o tem. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa komisarka. Kar zadeva osebne podatke državljanov, naj povem, da je to vedno zelo občutljivo vprašanje, tako z vidika civilne družbe, kot tudi z vidika človekovih pravic. Posredovanje podatkov evropskih državljanov ZDA je do sedaj poteklo zaradi tega, ker se želimo boriti proti terorizmu in zagotoviti kolektivno varnost državljanov. To je zagotovo hvale vreden cilj. Vendar včasih imam res neprijeten občutek, da ko se borimo proti terorizmu, jemljemo zasebnost državljanom. Nikakor nimam nič proti pogajanja med ZDA in Evropsko unijo. Pripričana sem, da so ZDA naši največji zavezniki vendar so se ZDA pogajale tudi dvostransko z državami članicami in ne z Evropsko unijo kot celoto. To pa je zagotovo nekaj, kar bi nas moralo skrbeti in zaradi česar bi morali biti sumničavi. Mislim, da bi morali spregovoriti tudi za države, ki so podpisale sporazum o soglasju. Te države niso bile članice programa Visa Waiver in Evropska unija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 nakladanie s osobnými údajmi cestujúcich európanov pod zámienkou protiteroristickej prevencie sa však javí ako nekoordinované a neorganizované. hlavným zberateľom Če naj bi bili ti podatki namenjeni boju proti terorizmu, se mi zdi, da to nismo storili v, na koordiniran način. Zbiramo podatke eh, državljanov Evropske unije in z njimi treba odgovorno ravnati ne bi smeli več eh, sprijeti takega dvotirnega sistema. Morali bi urediti zbiranje podatkov in uporabo podatkov evropskih državljanov tako, da ne bi prihajalo do zlorabe podatkov z neustreznimi postopki. Zato ustrajamo na recipročnosti in pravila morajo biti spremljiva za nas, tako da bomo zagotovili, da se podatki posredujejo na osnovi pravil, ki veljajo v Evropi. Gospa Morva, eno minuto. I exceptionally took this intervention, Mr. Morvai. Gospa Morvai, tokrat sem vam omogočil besedo. Torej, zadnji trenutek to ne bo delovalo, zato vas prosim, da se pravočasno oglasite in prijavite za postopek HGI. Tokrat sem naredil izjemo zaradi tega, ker ni veliko ljudi. Hvala lepa, hvala lepa za besedo. Zgleda, da ni toliko znemirja in interesa za to temo in ne bom kradla drugim časa. Vsak proces eh, varstva podatkov oziroma vsak postopek, ki krši interese varstva osebnih podatkov, mora biti povezan z jasno opredeljenim ciljem in omogočiti doseganje tega upravičenega cilja. Kaj natančno je upravičen cilj za ZDA in kako naj bi z prenosom podatkov ta cilj tudi dosegli ali drugače povedano, kako nameravajo uporabljati ta, te podatke, to je moje prvo vprašanje za komisijo in drugo vprašanje, zakaj uporabljajo dve različni ravni kontrole glede na ene države članice in druge kot je Mačarska, zakaj so nekateri državljani bolj nevarni v smislu terorizma kot recimo drža, kot državljani starih držav članic. A je to sploh tema, s katero se ukvarjamo? Gospa Intfeld. Hvala lepa, da ste mi dovolili, da zaprosim za pojasnilo v dveh zadevah. Komisija je dejala, da sistem olajšanja vizoma vpliva na države članice in samo na nje. Evropska komisija je v začetku dejala, da ima izključno kompetenco na tem področju. In v končni fazi je morala prenesti eh, pristojnost državam članicam. A prav razumem, da je komisija spremenila svoje mnenje glede lastnih kompetenc. In še ena zadeva, gospa komisarka. Pravite, da v sporozumih eh, ni nič napisano o izmenjavi podatkov iz PNR-jev. Lahko vam dam kopijo enega teh sporozumov, ki PNR R omenja, če komisija niti ne ve, kaj se dogaja, potem je to hudo. Zdaj vam bom pa podala pojasnilo. Ta parlament se je odločil, da eh, prestavi glasovanje o dveh sporazumih o eh, podatkih oziroma imenih potnikov, zaradi tega, ker začnemo biti odgovorni kot Evropski parlament eh, in smo zaupali komisiji. Zdaj ne vem, če lahko zaupamo komisiji. Upam, da nas ne boste razočarali v tem. Hvala lepa, gospa Damanaki, v imenu komisije. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej naj povem, da se mi zdi ta razprava zelo zanimiva in želim si, da razumete, da, vam podam, da sem tukaj, da vam podam razlage. Ne morete pa reči, da komisija ni občutljiva na to temo, kar zadeva varstvo podatkov in posredovanje podatkov evropskih državljanov. Tega ne morem sprejeti. Tukaj sem samo kot uh, ne morem tudi sprijeti, da me imate tukaj samo za namestnico kolega in da nimam pojma eh, o dokumentih. Vsi se zavedamo, kaj se dogaja in lahko vam vsem povem, da smo zelo bazljivi in pazimo na varstvo osebnih podatkov. Zdaj pa k dejstvom. A moramo spoštovati Lizbonsko pogodbo ali ne? Kakšen je vaš predlog, da ignoriramo svet? Eh, slišala sem vas in dejali ste, da naj bi bil evropski glas eh, enoten pri tej zadevi. Tudi meni bilo to všeč. Kaj vam je bolj všeč? Da naj popolnoma ignoriramo svet. Naj vas obvestim, da govorimo o dejstvih in ne o sanjah in da smo že, zob, že pozvali svet. In to ni nekaj novega, to vi tudi veste. Lanskega maja smo predlagali vse to, da je bodoči okvir med Evropsko unijo in ZDA, če bo omenjal osebne podatke, da tam mora veljati tudi za podatke držav članic. Predlagali smo, kar vsi tukaj pravite. In če, dogo če bo to dogovorjeno, potem bomo to tudi storili. Tako je stanje. Če pa se ne bomo zedinili z svetom, kaj ne naredimo. Naj gremo v države članice in rečemo, da ne moremo nadaljevati. Prav, to je vaš predlog, se razumem. Moj odgovor na to je zelo preprost. Spoštovati moramo Lizbonsko pogodbo. In to lahko povemo o tem. No, zdaj pa k drugim zadevam, ki so zelo zanimive. Veliko sem slišala o evropski podatkovni bazi. Države članice, če bodo imele sklenjene sporazume in bilateralne dogovore, lahko posreduje podatke lastnih državljanov, ne pa iz evropske podatkovne baze. To sem jasno povedala in jasna sem bila tudi, ko sem dejala, da smo od ZDA zahtevali in tukaj se že vedno pogajamo, da njihovi bilateralni sporazumi ne morejo, ne morejo zajemati podatkov iz seznamov imen potnikov, ker se o tem pogajamo z ZDA. In to je stališče komisije, kar pravim je, da zelo dobro razumem vašo zaskrbljenost, vendar pa si moramo prizadevati za čim boljše pogajanja za ZDA in spraviti neke zavezujoče pogoje v te sporazume, kajti to je edini način, da dosežemo to, kar dejansko hočete doseči. Na ta način moramo delati komisija, se pogaja za ZDA in poskuša dobiti sporazum, ki bo zavezujoč za države članice. Zato smo svetu tudi dejali, da poskrbijo, če bo to sklenjeno, da lahko potrdimo to pot, če jo potrdimo komisija in ZDA, da jo potrdi tudi svet, Lahko to storimo v pravnem okviru, ki ga imamo. Če imate predlog, mu bom prisluhnila, če pa ne, potem pa naj povem, da smo zelo pazljivi, kar zadeva varstvo osebnih podatkov državljanov. Hkrati pa moramo spoštovati tudi države članice in svet ter njihovo vlogo. Razprava poteka. Razmišljala bom o vseh vaših eh, prispevkih in pomislekih. Kaj lahko storim, kaj lahko naredi komisija, je, da, da svetu pove, da se morajo nehati pogovarjati z drugimi državami, nam dati mandat, da se pogajamo in potem poskušamo spraviti američani do tega, da sprejmemo zavezujoča pravila. Tako je treba delovati. Gospa komisarka, dovolite mi, ker zadevo poznam. da povdarim, da praktično vsaka politična skupina v tej hiši izraža velike pomislike. In tukaj govorimo o sporozumu, ki naj bi ga sprijeli. Izjemnega pomena za Evropski parlament je, da je komisija zelo pozorna na prispevke Evropskega parlamenta, tako da ne bo prišlo do kratkih stikov, kot smo jih mi imeli pri SWIFT-u. Med kratki smo v teh razpravah že omenili, da imamo tukaj siva območja, ki so zelo nevarna. Če bi država posredovala podatke iz tretje države iz svojega sistema, ki ga uporablja, naprimer šengenskega sistema, bi se lahko zgodilo, da neka tretja država zbira vse podatke iz šengenskega sistema, čeprav ga ne dobiva iz eh, šengenskega sistema samega, ampak od neke posamezne države članice kar ste dobro povedali, tudi z ustrezno energičnostjo, za katero smo hvaležni, se vidimo, da ščitite pravice državljanov. Pa vendar naj opozorim na to, kako pomembno je, da bo zadeva speljana na čim boljši način. Želite se odzvati na moje besede, izvolite. Strinjam se z vami, da moramo upoštevati vse pomisleke. In seveda je tukaj razlog za skrb, o tem govorim že od vsega začetka, to morate razumeti. Vendar v komisiji iščemo zakonite poti ob spoštovanju naših pogodb in najti ustrežno rešitev in okrepiti stebr, s katerim lahko uredimo to področje. Vendar pa to ni edini stebr, ki ga imamo na voljo. Samo to pravim. Zato bi vas prosila, da razmislite o tem, kar sem povedala. Naj še enkrat povem, da smo dejali sveto, da če bo komisija uspešna in bo zagotovila varstvo osebnih podatkov v našem sporazumu, ta se svet zaveže, da bo prevzel ta sporozum, če bo ta dober. To je edini napot naprej. Hvala lepa. S tem smo zaključili razpravo na to temo in prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za skupno razpravo o ribiškem sektorju. Govorili bomo o poročilu Razla Valeska Valeza, konvencija o prihodnem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika in Fraga STV, sistem nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju zajed.